dichiaro ripresa la sessione del parlamento Nadaljujemo z zasedanjem Evropskega parlamenta, ki smo ga končali v četrtek 21. maja 2015. Preden sprejmemo zapisnik bi želel evropske državljane, ki spremljajo po spletu zasedanje Evropskega parlamenta in tiste, ki zasedanje spremljajo na tribu.